najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Besedilo pa bo tudi objavljeno v zapisniku. V skladu z členom 64 eh, pogodbe bom eh, v četrtek podpisal šest pravnih aktov s predsednikom sveta. Naslove teh zakonodajnih aktov bomo objavili v zapisniku današnje seje. Spoštovane kolegice in eh, kolegi, prejšnji petek smo obeležili mednarodni dan žena. Enakopravnost moških in ženske je ena temeljnih vrednot.